potrjena. Veliko sreče. Gospod Briz Ortef je predsedstvu poslal prošnjo za uveljavljanje privilegijev in imunitet v okviru prosodne preiskave, ki je bila sprožena v Parizu skladno s členom 7.1 poslovnika smo poslali to prošnjo odboru za pravne zadeve. Skladno z pravilo 87a6 me je predsednik konference predsedniku odbora